Mongolije, gospod eh, Elbek Droj. V veliko čast in veselje nam je, da vas lahko danes pozdravimo v Evropskem parlamentu. Spoštovani predsednik, Mongolija, vaša domovina, je domovina zelo stare in bogate civilizacije. In ta država ima zelo mlado in zelo živahno demokracijo pred 25 leti so v vaših volitvah prvič potekale svobodne in demokratične volitve. V preteklem letu ste sestavili vlado nacionalne enotnosti, narodne enotnosti in s tem ste uspeli umiriti izjemno težavno situacijo. Sedaj se lahko osredotočate na dolgotrajni gospodarski razvoj vaše države in sicer z široko podporo. Geografska lega vaše države med eh, dvema pomembnima in močnima državama, kot sta Rusija in pa Ljudska republika Kitajska, zagotovo ni lahka lega. V dvostranskem pogovoru sva se ravno pogovarjala o tem. Kljub temu pa so dosežki vaše države veliki. vodite eh, tako rekoč politiko tretje sosede. Mongolija je s tem luč v regiji, kar je še prav posebej pomembno za nas. Zelo veseli smo, da bo vaša država tudi gostila naslednji vrh ASEANA. Ta Vrh je zagotovo ključnega pomena za izgradnjo mostov med eh, Evropo in Azijo. Na ta način bomo našli skupne rešitve za številne regionalne probleme. V prestolnici vaše države bomo zagotovo dosegli napredek, o to sem prepričan. Upam, drage kolegice in kolegi, da bomo dotlej ratificirali tudi partnerski sporazum med Evropsko unijo in Mongolijo. Gospod predsednik, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Beseda je vaša. gospod predsednik spoštovani poslanci evropskega parlamenta ekscelence dame in gospodje rad bi začel preprosto hvala lepa